je gospod Arnold sploh v dvorani? Ni nas ali pa. E... Je gospod Arnold tukaj? Gospod Tom Arnold se išče. Aha, to boš mi file počekaš, tako? Bardzo prosim, boš. Se pravi, da moramo malce počakati. Konca nje? Prosim, bardzo. To je še, pani prezidentka, okay. v, v tem punkcie prosim o vypowiedź. Dobro. A če želite komentar, vam predajam besedo. Thank you, Mr. Jigelski. Uh, it's a pleasure to be here. First, let me thank. Hvala lepa, veliko veselje mi je, da sem tukaj. Zahvalila bi se uh, odboru, da je povabil gospoda Arnolda, ki morda prihaja k malu. Uh, on development. Our... Tako lahko spregovorimo o razvoju dogodkov. Eh, Linda McBain, naša predsednica, obžaluje, da danes ne more biti z nami eh, za tole predstavitev gospoda Arnolda. No, upamo, da bo gospod Arnold k malu prišel. Eh, Delo vaše projektne skupine je za naš odbor zelo zanimivo. Gre za pomembno partnerstvo z Afriko. Zlasti so izpostavljene investicije, ki so potrebne za oblikovanje delovnih mest v Afriki. O tem smo govorili že v ponedeljek v odboru za eh, razvoj. Vaša projektna skupina naj bi pripravila smernice za komisijo na določenih področjih. In te smernice so izredno pomembne za razvoj Afrike. Najprej bi želela prisluhniti temu, kar bo povedal eh, gospod Arnold. Želela bi se. Poučiti o tem, kaj priporoča ta projektna skupina. Dovolite pa mi par uvodnih izjav. Ko govorimo o podeželski Afriki. Naš odbor zanimiva, zanima predvsem prehranska varnost, poleg tega pa nas zanima tudi zmanjšanje revščine. To sta glavna cilja. S kolegi iz odbora Agri sodelujemo na področju razvoja v kmetijstvu in bistveno je, da se naša skupna kmetijska politika oblikuje in izvaja na tak način, da ne škodi državam v razvoju. Pomembno je, da ne ovira razvoj lokalnih kmetov in trgov, naprimer v Afriki. Veselim se slišati, v kakšni meri ste obravnavali vse te vidike, zmanjšanje uh, lakote, prehranska varnost za vse. To vsekakor sta primarna cilja, bistvena za politiko uh, razvoja, tudi v kontekstu skupne kmetijske politike. Imamo že poročilo poročilo eh, o Afriki iz leta 2018 iz Združenja eh, za razvoj v Afriki in tam je podarjeno, da Afrika potrebuje neke vrste kmetijsko transformacijo, tako da se bo zmanjšala revščina in da se bo zagotovila prehranska varnost. Hkrati je podarjeno tudi, da je komercialno kmetijstvo v majhnem obsegu bistveno, eh, da se zmanjšuje revščina. In eh, na to ne smemo pozabiti. Torej, uspeha ne bomo našli v kmetovanju eh, v velikem obsegu ali pa v pridelavi monokultur oziroma pridelkov, ki so namenjeni zgolj izvozu. potrebujemo spodbude za eh, tuje in domače naložbenike. No, mogoče <laughs> bom kar nadaljevala. Afriška unija je opredelila nekaj jasnih ciljev za kmetijski razvoj in prehransko varnost afriške celine. Imamo deklaracijo Malabu iz leta 2014. namen je, da se konča lakota, da se podvoji produktivnost, da se doseže šest odstotna letna rast v kmetijstvu. Namen je ustvariti delovna mesta za vsaj 30 odstotkov uh, ljudi v kmetijski verigi. Namen je tudi, da bi vsaj 10 odstotkov javnih odhodkov namenili kmetijstvu. Žal pa mnoge afriške države še niso na poti doseganja teh ciljev. Si je pa vredno pobliže ogledati tiste države, ki dobro napredujejo. Recimo Etiopija, ta je dosegla eh, šest odstotni prag. Revščina pa se je zmanjšala za polovico. In eh, s tem poudarjamo, kako pomembno je kmetijstvo za zmanjševanje revščine. Jasno je, da potrebujemo tudi več zasebnih naložb. Tako lahko dobimo situacijo, kjer bodo vsi zmagali, ampak partnerji, naložbeniki, morajo zagotoviti, da so naložbe dobre za gospodarstva in pa ljudi, ki živijo v Afriki. Hkrati pa je tudi jasno, da bo. Na, da, bo, da bodo za napredek eh, afriškega kmetijstva potrebne tudi močne javne institucije, potrebujemo tudi javne naložbe, torej javni sektor je potreben hkrati pa tudi zasebni. Primeri iz Azije in Evrope to jasno kažejo. Veliko je izzivov, vključno z dostopom do trga, izguba po, po oziroma shranjevanje, skladiščenje po žetvi. In uh, Še en pomemben dejavnik je dostop do posojil za majhne kmete. V komercialnih bankah ne dobijo teh posojil in tudi uh, pri mikrokreditnih institucijah jih ni. No, v Evropski uniji smo uvedli Evropski investicijski načrt in pa Evropski načrt za trajnostni razvoj. Zanimalo bi nas slišati od gospoda Arnolda. Kakšna so priporočila njegove projektne skupine za eh, zunanji investicijski načrt ali pa za Evropski eh, sklad za trajnostni razvoj? kako naj s tem eh, vplivamo na eh, uspeh kmetijskega sektorja. Na koncu pa moram še nekaj napovedati, kar se nanaša samo na uh, člane odbora Deve. Rok za tri mnenja v zvezi uh, z načrtom ki se nanaša na SKP, gre za horizontalno uredbo in pa da uredbo o spremembi. Torej, ta rok se je podaljšal na sredo 12. decembra ob povdne. Ob 12. torej. Hvala lepa. Pa, dziękuję, pani ja... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Videli ste, da je prispel tudi naš gost eh, Tom Arnold, vodja delovne skupine za podeželsko Afriko. Rad bi nekako predstavil vaše delo, vendar seznam je zelo dolg. Bili ste predsedujoči v kmetijskem odboru OECD-ja, eh, bili pa ste aktivni tudi na številnih drugih mestih. Kako pravzaprav združujete vse te naloge? Seveda nas tudi zanima, kaj nam boste sedaj povedali. Tega se veselimo, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoču. Glavno je, da sem tukaj. Eh, opravičujem se, ker sem prišel točno na minutko. Eh, vesel sem, da lahko govorim o tej delovni skupini o podeželski Afriki. Eh, mnogi moji kolegi so tudi zadaj v dvorani. Želim vam pravzaprav povedati, dokam smo prišli pri našem delu v delovni skupinu. Želim povedati, eh, kaj bomo verjetno zapisali. Delo delovne skupine nikakor ni zaključeno, zaključiti ga moramo v zelo kratkem času. Imamo pa priložnost, da poslušamo mnenja ljudi o tem, kaj ne bi bilo v poročilu in zaradi tega smo bili tudi tako veseli eh, te priložnosti, da eh, se sestanemo z odboroma za kmetijstvo in razvoj v Evropskem parlamentu. Naj nekako predstavim tudi politični kontekst, v katerem so oblikovali to delovno skupino. Vsak ve, da eh, je politični angažma med eh, Evropo in Afriko eh, vse večji. Razlogov je veliko. Veliko vrhov na državni ravni je bilo in predsednik Juncker je dal tudi pomembno sporočilo v svojem govoru o stanju Unije v letošnjem letu. Govoril je, o zavezništvu Afrike in Evrope eh, pri trajnostnih eh, investicijah v delovna mesta in to je nekaj, eh, kar bodo upoštevale vse institucije Evropske unije. Torej, nam so naloge zastavili v Evropske komisiji, začeli smo maja in decembra naj bi zaključili svoje delo, se pravi čez nekaj tednov. Eh, kaj eh, si ogledujemo, ko govorimo o prihodnosti podeželske Afrike? Mi imamo tukaj dvofokalno lečo. Eh, torej, mi se sprašujemo, kako lahko Afrika proizvede dovolj delovnih mest za populacijo, ki hitro raste in kakšen je lahko prispevek kmetijstva in podeželja. In drugič se sprašujemo, kakšen je lahko prispevek eh, Evrope, kakšno je lahko delovno partnerstvo z Afriko, zato da bi dosegli te navedene cilje. Eh, eh, izziv Afrike je zelo velik. To je regija v svetu, kjer prebivalstvo najhitreje raste. Projekcije Združenih narodov kažejo, da se bo prebivalstvo povečalo uh, za 1,2 milijarde v letu 15, uh, eh, eh, na 1,5 v letu 2030 in 2,5 milijarde 2050. Uh, uh, se pravi, tu gre za. Uh, Velikansko povečanje. Povečanje prebivalstva seveda vodi eh, k povečanju delovne sile. Eh, in eh, potrebam po delovnih mestih. 20 eh, milijonov eh, oseb letno pride na trg dela in kmalo bo to že 30 milijonov. In 60 odstotno povečanje delovne sile je v podeželskih eh, regijah. In zaradi tega sta, smo v delovni skupini prišli do zaključkov. Glavni eh, izziv za afriške voditelje bo, da proizvedajo dovolj delovnih mest, da so, da se absorbira ta delovna eh, sila. Drugič, eh, eh, agroživilska in živilska industrija mora igrati pomembno vlogo v strategiji in ustvarjanju delovnih mest. In mi si sedaj ogledujemo, katere eh, politike so potrebne za to, da se ustvari čim več delovnih mest na agroživilskem eh, sektorju in v podeželju. Treba je seveda upoštevati širši ekonomski eh, kontekst, eh, ki določa tudi priložnosti za rast. V našem poročilu torej smo zabeležili, da je treba narediti napredek pri razreševanju konfliktov, pri zagotavljanju makroekonomske stabilnosti, treba investirati v afričane z boljšo prehrambeno in zdravstveno politiko, treba je zagotoviti čisto energijo na celotno zeleni in zaščititi afriške naravne vire. In, um, afriški voditelji bodo v partnerstvu z Evropo eh, kos tem izzivom in bodo lahko eh, zagotovili napredek v agroživilskem eh, sektorju. Vendar delovna skupina ni šla v detajle pri teh velikih vprašanjih, ker tudi mandata za to nimamo. Mi smo se osredotočali na kmetijski, agroživilski in živilski sektor. Mi smo se vprašali, kaj lahko naredimo v teh sektorjih, da bi proizvedli čim večje število delovnih mest. In da odgovorimo na to vprašanje, smo se osredotočili na štiri ključna vprašanja, ki zahtevajo politično prioriteto. Prvič, mi se zauzemamo za to, da imamo teritorijalni pristop za ekonomski razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Mi izpostavljamo uh, eh, eh, so odvisnost med urbanimi in uh, podeželskimi regijami. Treba je investirati uh, bolj v javne dobrine v podeželju, treba je zagotavljati na nastajanje delovnih mest in da bodo. Eh, da bo podeželje bolj privlačno za življenje. Drugič, mi predlagamo ukrepe za to, da podpremo uh, tranzicijo v afriškem kmetijstvu. Obstaja velika raznolikost med afriškimi državami glede njihove kmetijske proizvodnje in rasti. Uh, države z veliko rastjo v tem sektorju so pokazale tudi veliko. Uh, predanost temu sektorju, zagotovili so dovolj finančnih eh, verov in ustvarili so pozitivno okolje za kmete in živilsko industrijo. Cilj je, eh, eh, da več afriških držav doseže take dosežke. E, tretjič, e, mi potrebujemo vzdržno afriško živilsko industrijo. Mi vemo, da je afriška živilska industrija premalo uh, razvita, kar zadeva naprimer dodajanje vrednosti in podobno. Uh, Afrika mora dobiti delež. Uh, uh, ustrezen, če dalje večji delež pri zagotavljanju uh, večjih potreb po hrani na lastni celini. In treba je pomagati pri povečanju investicij zasebnega sektorja, treba je izboljšati varnostne standarde, promovirati eh, trgovino znotraj Afrike in eh, razvijati tudi eh, geografs, označbe eh, geografskega porekla. Torej, upravljanje zveri je ključno za trajnostno proizvodnjo živil in eh, blaženje eh, podnebnih sprememb. Evropa lahko pomaga afriškim vladam pri usklajevanju upravljanja, povečanju odpornosti in podobno. Torej, mi smo pri naši razpravi o teh Eh, štirih temah eh, hoteli pripraviti priporočila in to zapisati v naše poročilo. Torej, mi želimo izpostaviti eh, pomen vzpostavljanja zmogljivosti. Mi želimo izpostaviti, da agroživilski sektor in dinamična vzpostavljanja Eh, podeželska območja igrajo pomembno vlogo pri nastajanju delovnih mest in potrebna je eh, afriško-evropsko eh, zavezništvo za ustvarjanje delovnih mest, ki ga predlaga tudi Junker. Torej imamo pripravljen akcijski, osnutek akcijskega načrta in ta akcijski načrt mora biti pravzaprav tudi del zavezništva za delovna mesta. Partnerstvo mora delovati na treh ravneh eh, med ljudmi, med eh, podjetji, eh, ob povdarku na združenje kmetovalcev in podobno in vladami. Treba je povezati družbe, poslovne skupnosti in vlade, ki morajo izhajati iz obstoječega napredka, uporabljati morajo moderno tehnologijo in seveda se opirati na izkušnje politično vodstvo je tudi pomembno. To želim izpostaviti. Politično vodstvo mora pokazati komisija, svet ministrov in tudi parlament, Evropski parlament. Eh, sodelovanje s eh, državami članicami pri pripravi doslednega evropskega eh, pristopa pri vzpostavitvi afriško-evropskega partnerstva je zelo velik izziv našega časa in za zaključek želim povedati, da bo glavni eh, fokus delovne skupine eh, na delovna mesta v podeželjski Afriki dobil eh, tudi prioritetno mesto, ki si ga zasluži. Vesel sem, da imam to priložnost, da se z vami pogovarjam o tej temi. V ponedeljek zvečer sem govoril eh, s svetom eh, ministrov za kmetijstvo, to je bilo zelo dobro in eh, današnji sestanek je pravzaprav nekaj, kar dopolnjuje tisti pogovor. Vesel sem vaših prispevkov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prosim, na kratko, gospa Hojboh. Najlepša hvala, gospod eh, Arnold, za vaše besede. Zelo sem vesela eh, te delovne skupine. Eh, vesela sem, da je to sprožil gospod komisar Hogan skupaj s komisarjem Mimico na področju kmetijstva in prehrane se povezujeta dve točki, boj proti lakoti, zlasti na afriški celini in tudi bodoči izzivi. Eh, tam bo eh, prišlo do eh, povečanja števila prebivalstva, veliko mladih, ki bodo potrebovali delovna mesta, zato da prihodnost vzamejo v svoje roke. Moje vprašanja so naslednja. Mislim, da imamo velik potencial za proizvodnjo živil v Afriki. Mislim, da si moramo ogledati tudi metode proizvodnje živil pri FAO obstaja pobuda, ki se ji reče uh, scaling up uh, za uh, uh, kmetijsko ekologijo. Uh, tu želijo popraviti tla, vključiti ljudi, zagotoviti več uh, ekonomske varnosti. Uh, kako uh, eh, boste vključili tudi vprašanja eh, kmetijske ekologije eh, v svojem poročilu. Mislim, da je tu velik potencial, to vidimo tudi pri FAO-ju. Eh, kako boste upoštevali v svojem poročilu tudi podnebje, kajti to je nujno potrebno, zlasti za eh, afriško eh, celino, seveda tudi za nas v Evropi, vendar tam eh, toliko bolj. In če še govorite o odgovornih investicijah, eh, kako to zgleda na regionalni ravni. Ali je tu vključena eh, eh, ročna predelava, kakšen je dostop do kreditov in podobno? Eh, torej, prosim, zato, da ste kratki, nimamo veliko časa. Gospa McGuinness. Najlepša hvala, gospod eh, predsedejoči. Hvala lepa, eh, Tom, za predstavitev. Uh, jaz vem, kakšen je CV uh, gospoda Arnolda in strinjam se s predsedujočim. Glede vašega ozadja na področju kmetijstva, me zanima, ali lahko odgovorite na dve vprašanje in sicer, kako se je razvijala uh, slo, uh, evropska SKP in ali uh, sedanja uh, eh, SKP uh, eh, pozitivno ali negativno vpliva na vaše delo v Afriki in kaj se lahko naučimo iz evropske uh, preteklosti, ko gre za razvoj kmetijstva in povečanje proizvodnje živil, uh, ali vam to lahko pomaga pri vašem delu v Afriki. Uh, mislim, da je to zelo pomembno tudi uh, zaradi. Uh, egoističnih razlogov eh, in moralnih razlogov moramo pomagati afriški celini in eh, to, kar se tam dogaja, eh, je neverjetno in država članice parlament in komisija morajo biti pogumne, da sprejmejo prave odločitve za pomoč Afriki, kajti naši vnuki bodo trpeli, če ne bomo sprejemali pravih eh, odločitev. Gospod Agnew, hvala lepa. Večkrat, več vprašanj ste zastavili, jaz bi dal nekaj odgovorov. Eh, spraševali ste, eh, kaj je dober model. Jaz sem tam živel 40 let pred 40 leti in modeli eh, kmetovanja so bili dobri, eh, velike kmetije so bile tam. Eh, Eh, in eh, klinika je bila, ljudje so bili zaposleni, to je bilo pravo vozlišče. Drugo vprašanje, kaj naj bi storila EU? Evropska unija ne sme pravzaprav eh, preprečevati afriškim kmetom, da uporabljajo gensko spremenjene organizme. Eh, dejstvo je, da tudi ne moramo eh, preprečiti eh, uničevanje kmetij po ustanovitvah. Gospod Flanagan, hvala lepa za vašo predstavitev. Pravičujem se, da ni več ljudi v dvorani. Mi se vedno pritožujemo, ko pa gre za iskanje rešitev pa nas ni. E, torej, sprašujete, kaj lahko storijo poslanci ali imamo kakšne rešitve. In jaz prihajam iz države, ki je doživela lakoto. E, čudno je, če ima odbor e, občutek, da je e, naloga Evrope, da hrani svet. Ne, bolje je, da se hranijo sami, da razvijajo svoje kmetijstvo. Jaz nisem kristjan in zaradi tega menim, da je bolje, če naučimo ljudi loviti ribe, namesto da jim ponudimo te ribe kaj menite eh, o tem cilju Evropske unije. Eh, kaj menite o tem arogantnem cilju Evropske unije, da moramo mi hraniti ljudi? Pravzaprav bi se morali sami hraniti. To je uspelo tudi Ircem. In če bi eh, mi izbrali opcijo, da nas hranijo, potem verjetno ne bi bili uspešni. Eh, hvala lepa, da ste danes tukaj, da nam odgovarjate na naša vprašanja, mene zanima ena stvar. Eh, mi se vsi sprašujemo, kako bi eh, lahko izboljšali situacijo v Afriki. In če se pogovarjam s kolegi, imajo oni v glavah eh, to, da moramo izvoziti naš kmetijski sistem. Jaz osebno gledam drugače na stvari, mislim, da našega sistema ne moramo izvažati. Afrika potrebuje drugačen sistem. Jasno postane tudi pri prodaji. Mi imamo naše vele blagovnice, ki delajo z malo zaposlenih, mi moramo uh, se sami uh, Eh, posreči, v Afriki je pa drugače. Eh, mnogi ljudje potrebujejo delo. Ali imate v eh, glavi sistem, kakšna kmetijska politika bi lahko delovala v Afriki? Potem drugič, trgovinski sporazumi z Afriki, EPE. Tu vedno ploskamo, kako dobro Evropa skrbi za Afriko. Kako vi gledate na situacijo z EPE? E, e, lepo eh, in včasih stvari morda prodajemo kot nekaj dobrega, pa s tem povzročimo eh, pravi, eh, pravo nevihto v Afriki. Gospod Andrew, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev, gospod Arnold. Zastavilo se je veliko vprašanj. mi ne smemo delati tam istih napak, kot smo jih naredili v Evropi. Eh, pred 50 leti je prišlo do nekega izkrivljanja eh, kmetijstva in mi moramo pravzaprav izkoristiti situacijo v Afriki, da ne bi tam ponovili istih napak, napak kot smo jih storili eh, v Evropi mi ne moremo eh, prenašati kulture eh, in metod na drugo celino. Mi moramo spremljati eh, Afriko, ne smemo jim pa dajati receptov, ne smemo prenašati evropskih rešitev. In mene zanima, ali imate vi kakšno zanimivo eh, zamisel, kako je s programi eh, eh, skupnega razvoja, eh, kako je s partnerstvi. Ali se lahko v partnerstvu EU-Afrika pomagamo? Gospod Miči. Najlepša hvala, dober dan. Mi smo v tesnem stiku s Tomom in člani delovne skupine. Mislim, da je to eh, primeren trenutek. Eh, eh, predsednik komisije Juncker je v govoru o stanju Unije omenil zavezništvo med Afriko in EU. Najprej je treba zagotoviti povzetek poročila za vrh eh, decembra, 18. decembra in namen poročila ni, da poskuša eh, reči, da moramo ohraniti svet z evropskim modelom. Ne, mi moramo pokazati eh, vodstvo Evropske unije. Mi moramo pomagati, da se najdejo uh, Eh, regionalne rešitve eh, za Afriko. Kmetijstvo je eden izmed eh, pristopov. Potrebna je mešanica. Danes v Rimu poteka velika konferenca o inovacijskih sistemih, o tehnologiji, ki je prilagojena afriški celini in torej mi potrebujemo uh, pristop, prilagojen celini epe, eh, pa nas lahko tudi marsikaj eh, naučijo. Eh, mi lahko iz celine naredimo Eh, prosto trgovinsko območje, vendar to je proces, za katerega se mora odločiti Afrika. Eh, Afrika potrebuje več trgovanja med eh, posameznimi afriškimi državami. Evropa je uspešna, ker je integrirala trgovino, Afrika pa tega ne počne. Ne zagotavlja varnosti in prehrane na celino. oni trgujejo samo 30 odstotkov med seboj in ne 60-70 odstotkov, kot smo mi navajeni. E, pojavljajo se problemi z e, odvisnostjo e, in e, morda bi morali pokazati e, modele. E, Eh, ki eh, jih je razvijala SKP v zadnjih desetletjih. Morda lahko eh, pokažemo, kaj smo se naučili v smislu teritorijalnega pristopa. Veliki zev Afrike in to je tudi v tom omenil, je teritorijalni pristop. Potrebni so koncepti kot lider in podobno. Tu se lahko ustvarjajo. Uh, Eh, delovna mesta na podeželju, zato da se ljudje ne bodo selili eh, v slame urbanih območij, kjer mladi ne najdejo eh, delovnih mest, o katerih so predhodno sanjali. Vzdržni prehranski sistemi, tu potrebujemo tudi celovit pristop, kako je s živilskimi sistemi, Seveda se celina sooča s vsemi vrstami slabega prehranjevanja. Eh, tam se eh, dogaja vse. O revščina in eh, pomankanje hrane, hrati pa tudi debelost. To je velik izziv. Hkrati pa se tu dogaja demografska rast. Torej, mi moramo pokazati zagotavljanje diversificirane prehrane in upoštevati je treba tudi tudi klimatsko razsežnost, ta bo ključna. E, mnogi izzivi Afrike. E, se povezujejo tudi z vprašanjem e, e, pravic, kako je s pravicami pri zemlji. Gospod Egnju je to tudi omenil. Tu Eh, je pomemben dostop do zemlje, do vode, izziv je tudi eh, eh, sekanje gozdov. Mi moramo seveda upoštevati specifike afriške celine in delovna skupina in njeni člani bodo v naslednjih tednih prav gotovo pripravili robustno poročilo, ki bo predstavilo uh, Eh, situacijo in tudi jasne signale za komisijo, svet in države članice in tudi parlament. Se pravi, tu bomo imeli celovit prikaz, eh, ki bo omogočil boljšo koordinacijo srednje in dolgoročno in eh, ki bo omogočil tudi tesno partnerstvo z Afriško unijo in posameznimi državami članicami. Torej, mi moramo pomagati spremeniti, spremeniti modele v Afriki. Hvala lepa. E, tu smo slišali veliko vprašanj in sedaj pa prosimo gospoda Arnolda za odgovore. Prosim. Strinjam se e, s tem, kar je Lenard e, povedal. Seveda pa ne bom mogel pokriti v svojem odgovoru vsega. Ključna beseda tu je partnerstvo. Kot je tudi predsednik Juncker dejal, sedaj se spreminja narava odnosa eh, med eh, Evropo in Afriko in zaradi tega delamo premike. Eh, sedaj je tu bil odnos na ravni pomoči, trgovine, sedaj pa. Eh, se tu pojavlja neka nova politična kakovost v odnosih in to je izhodišče. Afrika ima na številnih področjih eh, svojo eh, politiko, naprimer v kmetijstvu ima dve zavezi. eno je Malabo, drugo je Maputu eh, deklaracija. Torej, Afrika ima lastne zaveze in izpolnjuje eh, zaveze bolj ali manj. Se pravi, mora izpolnjevati bolj in več eh, Vendar eh, močni stiki z Evropo lahko odigrajo pomembno vlogo, eh, zato da Afrika izpolnjuje sama svoje cilje. Eh, Afrika je ključni akter tukaj, Evropa lahko pomaga in Evropa lahko pomaga tudi zaradi svojih izkušenj. Gospa McGuinness je govorila o SKP-ju in o tem, kako se je SKP razvijal v zadnjih 20 letih. Mi ne moremo zanikati eh, dejstva, da je pred 20-30 leti SKP eh, škodila interesom afriških eh, kmetov z izvoznimi nadomestili in drugimi oblikami v trgovinskih odnosih. In to se je spremenilo. In eh, v zadnjih 20 letih se je spreminjala SKP in to omogoča tudi eh, večje osredotočanje na razvoj podeželja, okolje, kakovost eh, hrane. Vse te stvari so generični nauki, ki jih lahko uporabimo v Afriki, vendar v Afriki prilagojeni obliki. To je pač del odgovora, kar pa eh, zadeva vprašanja agroekologije in tako naprej. Seveda moramo vse to upoštevati. Jutri se bom srečal z eh, FAO-jem. Oni so pravili odlično delo ne samo o ekologiji, temveč tudi o migracijah. Je tudi, eh, to je tudi zelo relevantno za naše delo. In sedaj pa k partnerstvu nazaj. Tu obstaja velik eh, politični eh, lastni interes Evrope, da pomaga Afriki pri razvoju lastne ekonomije. To je pravzaprav v srči politične zaveze. Kar pa zadeva eh, vprašanje, ali naj Evropa hrani svet, ne verjamem, da je to sedaj evropska politika. Evropa spreminja svojo kmetijsko politiko v zadnjih desetih letih. Eh, se je spremenila politika v smislu eh, varnosti, prehrane in prehranjenosti ne dovolj, namreč da proizvajamo dovolj hrane, temveč da proizvajamo dovolj zdrave hrane. In eh, s tem se mora ukvarjati eh, eh, Evropa in to je treba dati na mizo tudi v pogovorih za Afriko. Potem naslednje vprašanje je vprašanje zemlje. Mi moramo začeti z eh, situacijo. Eh, večina kmetij je majhnih, ženske igrajo pomembno vlogo in treba je najti načine za izboljšanje njihove produktivnosti. Uh, zagotovljenih dohodkov in podobno. Vse to eh, se bo odražalo tudi v naših priporočilih. Ni preprostih odgovorov. Deloma je treba povečati produktivnost na ravni majhnih kmetij, deloma je treba razvijati eh, podeželsko gospodarstvo, se pravi, da ljudje eh, kmetujejo in hkrati imajo še dopolnilne dejavnosti. To se dogaja v Evropi in to se mora zgoditi tudi v Afriki. Potem pa vprašanje afriške živilske industrije in uh, ta je seveda premalo razvita v tem trenutku in razvoj lete je zelo pomemben. In uh, upam, da bomo tudi v zvezi s tem lahko nekaj zapisali, vendar to se mora razvijati. Uh, Eh, to ne vključuje zgolj uh, zasebnega sektorja, temveč tudi vlade, ki morajo poskrbeti za to, da bo okolje zanimivo, za to, da bo zasebni sektor investiral v živilsko industrijo. Uh, potem pa seveda potrebujemo pravila za varnost živil uh, in uh, to bo omogočilo Afriki trgovati z drugimi celinami in. Uh, tu tudi eh, obdržati pomemben del eh, vrednostne verige. Torej, zahvaljujem se za komentarje in uh, cela vrsta je zelo relevantna uh, za ta osnutek, ki ga pripravljamo. Jaz bom govorila sedaj v finščini. Puhuja ja komentoja ja, ja herra Arnoldile eritajn. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Gospod Arnold, želim vam veliko uspeha pri vašem delu upam, da bomo dosegli dobre rezultate in upam, da bosta naša odbora lahko razpravljala o varni skrbi z hrano za združenimi močmi. Evropska unija je največja donatorka na svetu, zagotavlja največ pomoči tudi v obliki hrane, torej proizvodnja hrane. je nekaj, kar želimo razviti tudi v državah v razvoju. Predvsem želimo poskrbeti za to, da bodo ljudje sami poskrbeli za proizvodnjo in se na ta način tudi preživljali. Vemo, kaj pomeni kmetijstvo, kaj eh, pomeni prehranska veriga. In to ozaveščenost je potrebno spodbuditi tudi v državah v razvoju. Ne želimo uničevati gozdov, eh, ne želimo onesnaževati tal, eh, morja ali pa zraka. zemljišče mora biti po obdelavi vedno v še boljšem eh, položaju kot pred uporabo. Vendar pa je potrebno zagotoviti, da se bodo ljudje lahko s tem tudi preživljali in da bodo uživali v lastni proizvodni. Gospod Arnold, proti koncu ste zelo dobro povzbeli, tre, povzeli trenutno situacijo. Potrebujemo zelo široko sodelovanje. in eh, seveda potrebujemo tako kmetijsko sodelovanje, kakor tudi razvojno sodelovanje. Tako najlepša hvala za to razpravo in mislim, da boste nadaljevali z vašo sejo, mi pa smo zaključili. Hvala lepa. Dziękujemy bardzo pani przewodniczącej. Dziękujemy. Hvala lepa. Gospa sopredsedujoča, zahvaljujemo se tudi odboru Deve in pa sekretarijatu odbora za razvoj za pomoč pri pripravi te seje. Še prav posebej pa se zahvaljujemo gospodu Arnoldu. Zares občudujemo vaše delo. In morda bi vam lahko še enkrat prisluhnili tekom tega sklica. Zaenkrat pa bi vam rad dejal le hvala. Tako, dame in gospodje, sedaj smo zaključili z skupno sejo odbora oziroma odborov. Imamo pa še eno točko na dnevnem redu. In sicer točko odbora za kmetijstvo. Še enkrat se vračamo k deveti točki. še enkrat, torej deveta točka, izmenjava mnen v zvezi z tednom človekovih pravic. Pozdravljamo Štefana Bakesa in pa gospe Ano Pulkinen. In pa gospod Ano Pulkinen smo torej pri deveti točki ponavljam. Gre za razpravo o človekovih pravicah, o tednu človekovih pravic, o pravicah majhnih kmetov in vseh drugih, ki delajo na podeželskem področju. Pričenja se teden človekovih pravic v Evropskem parlamentu ob obletnici listine o temeljnih človekovih pravicah. Povabili smo torej gospoda Baksa organizacije, iz organizacije FIAN International. To je organizacija na področju človekovih pravic, ki se ukvarja z varno oskrbo z hrano prisrčno dobrodošli pri nas. Pot pa pozdravljamo še Ano Pulkinan. Gospod Bakec, vi dobite 10 minut, gospa Pulkinan pa 5 minut. Žal mi je, da nimamo prav veliko časa. Beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod. Uh, predsedojoči, ali bomo imeli tudi vprašanja in odgovore. Samo da vem, glede na to, da nimamo prav veliko časa, dobro, najlepša hvala. Odgovora tolmači žal nismo slišali, ker predsednik ni vključil mikrofona. Prisrčno hvala za povabilo v ta odbor, da spregovorimo o pravicah kmetov in pa drugih, ki eh, delajo na podeželskih območjih. Ta izjava je bila sprejeta v tretjem odboru Združenih narodov v New Yorku. K temu se bom kmalo vrnil. Ta izjava, kratica je UNDROP, je zelo pomembna in sicer iz različnih razlogov. Navedel bom nekaj dejstev, ki so splošno priznana. Kmetje, pa tudi drugi, ki so zaposleni na podeželskih območjih, zagotavljajo varnost oskrbe s hrano in pa neodvisnost celotnih skupnosti in pa eh, tudi prebivalstva na splošno. Ti kmetje hranijo 70 odstotkov ljudi na svetu. Poleg tega zagotavljajo tudi kakovost hrane. Ustvarjajo delovna mesta na podeželju, veliko večino delovnih mest in poleg tega ohranjajo tudi naravne vire in se na ta način spopadajo s podnebnimi spremembami. Vendar pa poglejmo si, kakšna je situacija danes. Kot veste, kmetije hitro izginjajo, to je svetovni pojav, pa tudi evropski pojav. Širijo se velike kmetije in to na račun majhnih kmetij. Zaslužek je pogosto zelo nizek, pogosto so to ljudje, ki živijo pod mejo revščine. Poleg tega se posod eh, po svetu srečujejo tudi eh, z težavo nasilnega odkupa zemlišča. V Evropi so ti kmeti še zmeraj nekoliko bolj zaščiteni, ampak druge se srečujejo tudi z napadi, umori, izgoni, kriminalizacijo in tako naprej. Najprej pomembnejši zagovorniki človekovih eh, pravic, eh, ki so pogosto eh, žrtev umorov, so ravno tisti zagovorniki človekovih pravic, ki prihajajo iz podeželskih območij. Naj eh, spregovorim še nekoliko o situaciji v Evropi. Spomnil bi rad na resolucijo Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta lansko leto, zahvaljujoč delu odbora za kmetijstvo in sicer gre za poročilo o koncentraciji kmetijskega zemlišča. To poročilo oziroma ta resolucija kaže, da so kmetje predmet sistematske pa tudi sistemske diskriminalizacije. Diskriminacije. In to je povezano z širitvijo velikih kmetij, pa tudi z izginjenjem majhnih kmetij. Želel sem spregovoriti še o eni resoluciji, ki je bila sprejeta v letošnjem letu in sicer gre za kršitve pravic avtohtonega prebivalstva povsod po svetu. Mislim, da je to prva resolucija Evropskega parlamenta na to temo. In Evropski parlament je pozval Evropsko unijo in pa države članice, da podprejo to resolucijo, to izjavo v svetu za človekove pravice. No, sedaj pa še nekaj specifičnih težav. Spregovoril sem o kontekstu, o kmetih posod po svetu. Ne le 70. Nekateri podatki kažejo, da celo 80 odstotkov hrane na svetu proizvajajo majhni kmetje. Hkrati pa Kar 80 odstotkov ljudi, ki trpijo zaradi lakote, živi na podeželskih območjih. To so pogosto kmetje. Imamo pa tudi nekaj specifičnih podatkov o ženskah. V podsaharski Afriki ženske prispevajo do 80 odstotkov k proizvodni hrane, v Aziji ženske proizvedajo kar 50 odstotkov živil. V Južni Ameriki pa ženske prispevajo kar 40 odstotkov k notranjemu eh, trgu na področju kmetijskih proizvodov. Vendar pa so ženske na podeželskih območjih še zmeraj tiste, ki trpijo najhujšo lakoto. Pogosto se soočajo z podhranjenostjo, revščino in pa negotovo oskrbo s hrano zaradi tega, ker nimamo ravno veliko časa, bom preskočil eh, celoten postopek, eh, ki je vodil v pripravo te deklaracije, izjave. Omenil bom samo krizo leta 2008. Takrat eh, je bila ta izjava predstavljena na svetu za človekove pravice v eh, Ženevi in živilska kriza je eh, pravzaprav pomenila korak k ugotovitvi dejstva, da bo potrebno na tem področju nekaj storiti. No, Delovna skupina se je večkrat sestala, zadnja seja je potekala eh, leta 2018, eh, torej letos in pred dvema dnevoma je tretji odbor Združenih narodov, ki se ukvarja z socialnimi in pa humanitarnimi vidiki, sprejel to deklaracijo in sicer z razmeroma veliko večino. Veliko je bilo vzdržanih, sedem pa jih je glasovalo proti. In decembra bo potekala ratifikacija na Generalni skupščini Združenih narodov. No, zdaj pa si na hitro pogledajmo zemljevid, ki pogosto pove več kot pa dolga razlaga. Afrika in Azija, kot vidite, sta skoraj da povsem podprli to deklaracijo z izjemo Južne Amerike, Brazilija, Argentina in pa Kolumbija so se vzdržale. Kar pa zadeva Evropo, je situacija takšna. Vidite lahko države eh, z evropskega kontinenta, ki so prisotne v Združenih narodov in v veliki večini so se države vzdržale. Samo dve državi sta glasovali za in sicer Portugalska in Luksemburg. Tri so nasprotovale tej deklaraciji, eh, Mačarska, Švedska in pa Združeno kraljestvo. Švica je tudi glasovala za, to je dober znak, pa tudi druge države kot. Uh, Monako, eh, Moldovija, Srbija, Azerbajdžan, Belorusija. Ena izmed tem, ki jo je potrebno izpostaviti, je, da pri tej deklaraciji ne gre za sebično zaščito podjetniškega sektorja kmetov, zakaj potrebujemo sistem eh, človekovih pravic eh, za eh, električarje in vodovodarje, bi mi lahko vprašali, ampak tukaj gre za splošne interese, ne zgolj za zaščito iz razlogov, ki sem, navedel, ki sem jih navedel. Eden izmed teh razlogov je, da kmetije izginjajo, da prihaja do napadov, do diskriminacije. Ampak je to potrebno tudi zato, da zaščitimo bioraznolikost. Gre namreč tudi za ohranjanje tal, za ustvarjanje delovnih mest na podeželskih območjih in tako naprej. V zaključek naj povem sledeče. Videli ste, kako so glasovali države članice Evropske unije in ne vem, ali imate kakšna provokativna sporočila po tej moji predstavitvi, kajti države članice Evropske unije pravijo, da eh, so vzgled na področju človekovih pravic, ampak velika večina držav članic eh, ni podprla te eh, deklaracije in tudi Evropska komisija je nasprotovala sprejemu. Tudi države članice Evropske unije bi se morali zavedati, da to deklaracijo za les potrebujemo. človekove pravice se spreminjajo. Najlepša hvala. No Pet minut, gospa. Nič več. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani eh, člani odbora, v veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in da imamo to izmenjavo mnen ob tednu človekovih eh, pravic. Kot eh, predstavnica službe za zunanje delovanje sem tukaj in sicer oddelka za človekove pravice. Rada bi nadaljevala tam, kjer je zaključil kolega in sicer bi rada potrdila, da ima Evropska unija res vodilno vlogo na področju človekovih pravic, nihče ne stori več za človekove pravice kot Evropska unija in na to bi morali biti ponosni. Kar pa zadeva to specifično deklaracijo in pa pravice kmetov in tistih, ki živijo na podeželskih območjih, temu pripisujemo seveda velik pomen. In Zaradi tega se je Evropska unija tudi konstruktivno udeleževala razprav na temo pravic kmetov in pa zaposlenih na podeželskih območjih. In rada bi izpostavila, da gre tukaj za medvladno skupino, torej države članice se udeležujejo teh sestankov, mi kot Evropska unija pa skušamo zgolj koordinirati skupno stališče. Kot je bilo omenjeno, je bila ta izjava sprejeta v ponedeljek in 119 eh, držav članic Združenih narodov jo je podprlo, vendar pa je potrebno izpostaviti tudi, da se je 49 eh, članic zadržalo in sicer zaradi eh, zaskrbljenosti povezane z to izjavo. Nekateri izmed predlogov, ki smo jih eh, podali, so bili upoštevani v eh, tej deklaraciji in prišlo je do določenih izboljšav besedila. Pristop je konstruktivn, vendar pa to besedilo še zmeraj povzroča velike težave ne le nekaterim državam članicam Evropske unije, ampak tudi drugim članicam Združenih narodov. Tukaj gre za kolektivne človekove pravice gre za pravico do semen in do zemlišča. In eh, vse, vse te pojme bo potrebno razjasniti. Določene države članice so tudi govorile o nedoslednosti med eh, to eh, izjavo in pa večletnimi sporazumi. To je instrument, ki pravno ni zavezujoč. In glede na to, da je ta eh, deklaracija tako zelo zapletena, bi nam bilo ljubše, če bi bilo sprejetje predstavljeno na kasnejšo sejo. Menimo, da bi nam to zagotovilo dovolj časa, da natančneje pregledamo celotno izjavo in da spregovorimo o še odprtih vprašanjih, vendar pa te možnosti nažalost nismo dobili. Če tudi nismo mogli zagotoviti podpore Evropski, Evropske unije tej deklaraciji, sodelujemo z vsemi našimi partnericami in želimo izkoreniti neenakosti, eh, ki obstajajo na podeželskem območju. Tukaj gre tudi za spoštovanje kulturnih, eh, socialnih eh, in pa gospodarskih pravic vseh tistih, ki živijo na podeželskem območju. Tudi varnost je izjemno pomembna. Dovolite, da na kratko opišem, kaj Evropska unija počne na tem področju. Evropska unija se strinja, da negotov dostop eh, do hrane temelji na slabem upravljanju. Zaradi tega Evropska unija uporablja vse instrumente, ki so ji na voljo da bi izkorenila neenakosti, med drugim tudi agendo za obdobje do leta 2030 in eh, tudi cilje tisočletja. Evropska unija je definirala tudi razvojno strategijo za prihodnja leta. Evropska unija bo resničila to strategijo in sicer v skladu z pristopom, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. Hkrati je potrebno poskrbeti za odgovorno ravnanje z gozdovi, eh, zemliščem in drugimi naravnimi veri. Proračun, ki ga Evropska unija za to namenja, znaša 240 milijard evrov in vse te dejavnosti so navedene tudi v brošuri Evropske unije. V zaključek dovolite, da vam zagotovim, da bo Evropska unija imela večstranski pristop eh, k zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic eh, tudi na kmetijskih področjih. Pomagali bomo zagovornikom človekovih pravic na podeželskih območjih, krati pa si bomo prizadevali tudi za izvajanje načela trajnosti eh, in pa za trajnostno upravljanje naravnih verov posod po svetu. Veselim se že vaših komentarjev. Najlepša hvala, najlepša hvala kdo želi besedo. Eno minuto največ imate na voljo. Gracias, presidente. La verdad es que me parece lamentable. Gospa Senra. Ja, no. Žal mi je, da če govorimo o temi, ki eh, je posvečena majhnim kmetom, nimamo dovolj časa in nam ostajajo samo minutke. Eh, zelo smo si prizadevali, da bi organizirali eh, to razpravo, sedaj pa imamo tako malo časa. Rada bi čestitala eh, vsem organizacijam, ki delujejo na tem področju. Pravice majhnih kmetov so zelo pomembne. To je pomembno za celotno zemljo, pa seveda tudi za Evropsko unijo. Rada bi zastavila tudi vprašanje. Potekalo je glasovanje, dogovor je bil sprejet eh, prej, zakaj so se države članice Evropske unije vzdržale z izjemo Portugalske in pa Luksemburga. Rad bi se jim zahvalila, rada bi se vam zahvalila za stališče, ki ste ga podali. Dejali ste, da je ta izjava temeljni instrument za zaščito pravic majhnih kmetov. Želimo jih zaščititi pred agresijo finančnega kapitala. Govorili smo že o velikih koncernih, o kraji zemlišč in tako naprej. Gospa Hojbuh, hvala lepa da ste mi dali besedo. Tukaj sedim in sram me je, sram me je, da Evropska unija, ki bo cel teden eh, obhajala, teden eh, človekovih pravic, ni glasovala za to izjavo, zakaj so jo podprle najmanj razvite države, mi pa smo se vzdržali. To je grozljiv signal milijardi kmetov na tem svetu. Njihove pravice teptamo z nogami, njihova življenja so ogrožena in sprašujem se, zakaj se je Evropska unija vzdržala pri pravicah eh, malih eh, kmetov. kaj bomo sploh še podprli. Torej, naj še enkrat rečem, sram me je, kakšno težo imajo veliki koncerni v primerjavi z temi majhnimi kmeti. Gospa Maginez, hvala lepa, gospod predsedujoči, in žal mi je, da moramo oditi, ampak čaka nas trialog. Vendar pa sem želela biti prisotna v dvorani. Žal mi je, da. Eh, je bila ta točka uvrščena na dnevni red ob tej uri. Nimam dovolj informacij o tej deklaraciji, vendar pa bi prosila, da stopite v stik eh, z delovno skupino za Afriko, kajti mislim, da bi eh, jim lahko vaše ideje pomagale pri njihovem delu. In mislim, da bi to lahko bil tudi najbolj konstruktivn prispevek po današnji seji. Mi smo imeli velike težave na Irskem z eh, zemlišči, z razdelitvijo zemlišč in tako naprej. In eh, določeni konflikti še zmeraj niso rešeni. To je zelo občutljivo vprašanje. In eh, mislim, da se moramo še naprej posvečati tistim območjem na svetu, kjer divjajo različni konflikti in kjer ljudje nimajo pravice do zemlje. Najlepša hvala. Gospod Andrija. Um, čisto na kratko. Zares eh, mi je eh, žal, eh, da nismo imeli te razprave prej. Sedaj jo imamo na koncu, lahko pa bi bila povezana tudi z prejšnjo razpravo. Gre za pomembne izzive. In mislim, da gre tukaj za interese nas vseh. Gre za vprašanje varnosti in pa varne oskrbe s hrano. To mora biti v osrčju naše politične razprave. Res je. Ali imate kakršnekoli podatke, ki bi pojasnili, zakaj se je skoraj da zakaj so se skoraj da vse države članice Evropske unije vzdržale pri glasovanju. To je eden izmed najpomembnejših izzivov na svetu, varna oskrba z hrano. Mislim, da se bo potrebno na to bolj osredotočati. Tukaj gre za evropske kmete. In uh, mislim, da je to tudi vprašanje, s katerim bi se morali v veliko večji meri ukvarjati v našem odboru. Izvolite. Prosim vas za hiter odgovor. Eh, na, no, na hitro bom odgovoril na nekatera vprašanja, ki so jih zastavili evropski poslanci. predstavnica Evropske službe za zunanje delovanje pa je tudi že omenila te vidike. Zakaj so evropske države sprejele odločitev, da ne bodo glasovali za, da se bodo vzdržale? Iz treh razlogov. Nič novega ni.